gre. Gre za ustno vprašanje komisiji o izvajanju direktive o kakovosti goriv. Vključno z gorivi pridobljenimi iz bitumenskega peska. Vamos a ver cuál es, qué punto toca. corrijo eh, no no era el punto Moram se popraviti, pravi predsedujoči. Naslednja točka na dnevnem redu ni ta, ki sem jo najavil, temveč gre za poročilo gospoda Andreasa Švaba o pravicah potrošnikov. Začeli bomo sporočevalcem, gospodom Švabom. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, gospa komisarka. Najprej mi dovolite, da povem in mislim, da tu ne gre zgolj za vljudnost, ampak čisto resno bi rad eh, vsem kolegicam in kolegom, ki so prispevali k kompromisu, o katerem danes tu razpravljamo, bi se rad zahvalil kolegica Wallis iz eh, odbora za pravne zadeve, kolegica Gebhardt, eh, kolega Rochefort, pa tudi kolega Kirijako Strentafrides in eh, kolega Bjelan. Ne gre za enostaven proces, eh, dve leti je trajalo, več kot 2000 amandmajev smo prejeli, vendarle pa je ta postopek vse čas potekal v konstruktivnem vzdušju in zato se vam vsem prisrečno zahvaljujem. Kljub eh, številnim strokovnim razhajanjem pri posameznih vprašanjih, ki se izkazujejo tudi pri kompromisnih predlogih. Evropski parlament vendarle izkazuje širom celotnega političnega spektra, da želimo notranji trg popeljati naprej v interesih potrošnikov in podjetij. 20 let potem, ko smo z enotnim evropskim aktom uveljavili notranji trg, kolegice in kolegi, ugotavljamo, da kljub številnim direktivam in uredbam ni prišlo do bistvene ga poenotenja trga države članice so pogosto upravičeno, eh, tu pa tam pa tudi neupravičeno izkoriščile svoj manevrski prostor. S tem osnutkom direktive mislim, da smo našli pravo srednjo pot, kajti eh, tiste področja, ki zadevajo notranji trg, urejamo enotno, tiste teme, eh, ki pa ostajajo v pristojnosti držav članic, pa tam tudi vnaprej ostajajo. Mislim, da na ta način lahko naredimo velik korak naprej širom političnega spektra. Predlog komisije smo na ta način podprli in na številnih področjih tudi bistveno izboljšali. Poskrbeli smo za to, da varstvo potrošnikov pridobi ustrezno mesto znotraj te direktive in sicer s tem, da smo sprejeli enoten, eh, enotno pravico do eh, odpoklica vseh pogodb sklenih preko spleta v 14 eh, dneh. Prav tako prepuščamo izbiro ali oseba prejme pogodbene dokumente po elektronski pošti ali po običajni pošti v pisni obliki. Prav tako smo zagotovili več preglednosti, kar zadeva internetno trgovino in eh, prav tako smo eh, napovedali boj eh, spletnim goljofijam. Prav tako je potrebno po novih pravilih navesti celovito eh, ceno eh, za vse prihodke, ki se tako prodajajo, enako velja tudi za prodajo od vrat do vrat. Prav tako smo naredili korak naprej pri malih in srednje velikih podjetjih, prav tako pri eh, obrtnikih, saj predvsem storitve eh, urejamo na kar se da fleksibilen način, prav tako imamo izjeme. Eh, omogočamo možnost eh, odstopa od pogodbe po telefonu, prav tako smo zmanjšali oziroma izključili možnost zlorab. Eh, Prav tako pa imamo za potrošnike jasne pogoje za vračilo naročenega blaga v primeru odstopa od pogodbe. Prav tako smo oblikovali enoten formular za odpoklic oziroma eh, odpoved pogodbe, kar bo številnim eh, mnoge stvari olajšalo. S postopkom eh, medvladnega dogovarjanja. Mislim, da nam bo uspelo na ta način stvari poenostaviti. Komisija bo imela jasnejše eh, možnosti za sodelovanje v razpravi v svetu, kajti jasno je, da enotni trg potrebuje enotna pravila. Pri krizi z evrom smo bili temu priča bolj kot kdajkoli prej. Ni dovolj, da zagovarjamo zgolj enotna načela, pomembno je, eh, da imamo enotna načela in da tem enotnim načelom uh, sledijo tudi enotna pravila, ne pa da vsaka država počne to, kar hoče. In ravno to smo tudi zagotovili. Potrošniki bodo svoje pravice poznali, ker bodo te pravice enotne, prav tako bodo svoje pravice lahko lažje uveljavljali proti podjetjem, ki ne spoštujejo pravil. Prav tako pa predvsem za malen srednje velika eh, podjetja velja, da če zagotovimo na ta način eh, enotne obveznosti in pravice, jim prav tako bo eh, kulturna in siceršna raznolikost, o kateri veliko govorimo, prišla do polne veljave. Hvala lepa za pozornost. Hvala, gospod Švab. Besedo ima v imenu sveta gospa Gjöri. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospod predsedojoči, spoštovane poslanke in poslanci, gospod Švab, v veliko veselje mi je, da lahko spregovorim o tem tako pomembnem predlogu. Veste, da je bil dogovor v svetu dosežen decembra lani in eh, svet je formalno sprejel svoje preliminarno stališče, torej splošni pristop 24. januarja 2011. Dogovor v svetu nam je uspelo doseči po več kot dveh letih razprav o tem, kaj bi bilo najboljše ravnovesje med zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo za zaščito pravic potrošnikov. Prav tako eh, smo na ta način določili, katere pravice potrošnikov lahko harmoniziramo. V ilustracijo težav, ki jih je predstavljal ta predlog, naj povem, da smo potrebovali več kot 60 za 7 delovne skupine v svetu, da smo na koncu imeli pred seboj besedilo, ki ga je podpela kvalificirana večina držav članic. Poleg tega se je izkazalo nemogoče doseči dogovor pri poglavjih 4 in 5 predloga komisije, ki zajema prodajo vsa blaga in pa eh, nepoštene pogodbene klauzule oziroma pogoje. Zaradi nesoglasi se je svet odločil, da bo to dvoje črtal in se osredotočil predvsem na pogodbe na daljavo in na pogodbe sklenjene izvan poslovnih prostorov. To je pristop, ki ga je podprla tudi komisija, saj je besedilo sveta zagotavljalo dodano vrednost na evropski ravni, kar zadeva omenjene vrste pogodbe. Predsedstvo je mnenja, da Evropski parlament lahko zagotovi dodaten zagon tej razpravi in ravno zato menimo, da bo jutrišnje glasovanje o predlaganih eh, amandmajih še kako pomembno. Če se bo plenum odločil, da bo ta dosje vrnil v odbor IMKO, je mađarsko predsedstvo vsekakor zavezano temu, da bo skušalo doseči dogovor še v prvi obravnavi storili bomo vse, kar je v naši moči, da bi ta cilj tudi dosegli. Sveda pa bo ogromno odvisno od tega, kakšne mandmaje bo eh, parlament izglasoval. Kot rečeno, pogledi se zelo razlikujejo med državami, kar zadeva vsebino poglavi 4 in 5. Se pravi, ali naj določene vidike eh, glede prodajnih pogojev, eh, jamstev in nepoštenih pogodbenih eh, klauzul harmoniziramo tudi na ravni EU. In iz tega naslova je predsedstvo mnenja, da se moramo osredotočiti na tiste vidike direktive, se pravi prvo in tretje poglavje, kjer resnično lahko zagotovimo dejansko evropsko dodano vrednost. Pri teh vprašanjih splošni pristop sveta ni tako drugačen od eh, predlogov Evropskega parlamenta, kot sta jih izglasovala odbora Juri in Inko v januarju in februarju, 20. januarja in 1. februarja. Gospod eh, predsedajoči poslanki in poslanci, pripravljeni smo na popolno sodelovanje s parlamentom in komisijo, da bi na ta način na koncu prišli do zadovoljivega rezultata. Morda ne bo ta rezultat eh, odraz vsega, kar smo si želeli, pa vendar bi se rada zahvalila poročevalcu in eh, tudi predstavnikom sveta in komisije in vsem poslankam in poslancem za vso pomoč mačarskemu predsedstvu. Ne vem, kot rečeno, kakšen bo izid tega odločanja. Prepričana pa sem, da ne smemo izpustiti te priložnosti, da dosežemo napredek na tistih področjih, kjer je napredek mogoč. In da na ta način naredimo več za pravice potrošnikov, kot pa smo uspeli v preteklosti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Gjori. Besedo ima komisija in sicer gospa komisarka Redingova. Gospod predsedujoči, poslanke poslanci, prihodnje leto obrežujemo 20. obletnico enotnega trga. Eh, in pripričani moramo biti, da ta trg prinaša koristi tako potrošnikom kot podjetjem. Več kot dve leti pogajan je pokazalo, da je politično zelo težko doseči dogovor o celotni direktivi eh, z vidika prvotnega predloga komisije. Številni izmed vas, poslanke in poslanci, ne želite upravičeno zmanjšanja ravni zaščite potrošnikov na nacionalni ravni. Zdaj smo že v tretjem letu razprave o tem zakonodajnem predlogu in mislim, da je skrajni čas, da so zakonodajalci najdejo rešitev. In z tega vidika sem še posebej hvaležna vašim odborom in poročevalcem, gospodu Švabu, gospodu Wallis in pa poročevalcem v senci za trdo delo pri iskanju kompromisne rešitve. Svet se je v začetku leta dogovoril o splošnem pristopu, odločil se je, da bo bistveno zožal področje uporabe tega predloga in da se bo usmeril predvsem na pogodbe sklenjene nadaljavo in pogodbe sklenjene izven poslovnih prostorov. Komisija meni, da je splošni pristop sveta dobro izhodišče pri iskanju ustreznega kompromisa. Kajti celovito gledano je dosledni s ciljem izboljšanja delovanja notranjega trga ob hkratnem zagotavljanju dodane vrednosti našim potrošnikom. Vem, da z vašimi amandmaji skušate unesti še dodatne izboljšave. Priča smo bili številnim razumnim predlogom za še nadaljne izboljšave, kar zadeva varstvo potrošnikov. In kot rečeno, direktiva o pravicah potrošnikov mora biti eh, direktiva, ki je vredna imena direktiva o pravicah potrošnikov. Če vam dam nekaj primerov, lahko sprejmem amandma 122, ki potrošnikov omogoča to, da se jim ne bo zaračunavalo stroškov vračanja blaga, potem ko eh, se odpove pogodba, če je vrednost večja od 40 evrov. Prav tako ne nasprotujem uh, podaljšanju eh, obdobja za odpoved pogodbe na eno leto, če potrošnik ni bil obveščen o tej pravici, to je amandma 116. Prav tako lahko podprem harmonizirano rešitev za boj proti tako eh, imenovanim pastem internetnih stroškov, to je odstavek 1a in pa točki a in b amandmaja 107. Verjetno ne boste presenečeni, če vam povem, da ne morem sprejeti vseh vaših amandmajev, ki ste jih predložili. Naprimer, amandma 141, ja, če tudi je moj cilj vsekakor tudi ta, da eh, okrepimo notranji trg, ampak mislim, da je korak predaleč, če obvežemo trgovce nadaljavo, da dobavijo blago ali izvajajo storitve v drugih državah, članicah, da jih torej k temu zavežemo. No, po vsem tem času, kljub eh, razlikam, ki še ostajajo, vendarle vidim svetlobo na koncu predora in prepričana sem, da bo spremljiv uravnotežen kompromis vsekakor dosežen, eh, vsekakor je na dosegu roke in storila bom vse, kar lahko, da bomo takšen kompromis tudi dosegli. Hvala lepa, gospa komisarka. Besedo ima v imenu odbora za pravne zadeve gospa Wallis. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, komisar. Ka? Na zelo dolgi poti smo bili skupaj in še vedno potujemo. Upamo, da bomo kmalo dosegli cilj. Naj se zahvalim gospodu Švabu za njegovo delo v imenu odbora za pravne zadeve. V zadnjih letih smo videli težave zaradi različnih pravnih konceptov, ki so ovira za to, da bi potrošniki resnično izkoristili svoje možnosti in možnosti MSP-ev na skupnem trgu. Določen napredek smo naredili z dogovorom, ki ga imamo v parlamentu, vendar pa žal mislim, da je to več, kot bi si odbor za pravne zadeve želel imeti. Naprimer v petem poglavju o nepoštenih določbah, še prav posebno, kar se preglednosti tiče. Naš odbor bi želel napredovati na tem področju. In vem, da morda svet meni, da je to korak predalec, za nas pa je to korak, ki bi lahko bil zelo pomemben v smislu skupnega trga in v smislu potrošniških pravic, kot ste, komisarka, zelo dobro že povedali. Torej, veliko smo že naredili, pregledali smo pravni red za potrošniško zakonodajo, nismo pregledali vseh direktiv, ki smo. Eh, ki bi jih najprej gledali, nekaj malih korakov naprej smo naredili. Mislim pa in upam, da se bomo še naprej pogovarjali in da bomo na koncu morda prišli do dobrega rezultata. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Volis. Sedaj pa gospa Pietikanen je tukaj v dvorani. Prosim. V imenu odbora Ekon. Dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedoči. Najprej bi se rada zahvalila kolegom za dobro sodelovanje. Še prav posebno gospodu Švabu iz odbora Inko za njegovo neskončno pripravljenost za sodelovanje in za zelo veliko poskusov, da bi napredovali na tem področju. Predlog komisije je zahteval še pod precej popravkov. Z vidika ekona imamo tri vprašanja, ki bi jih radi izpostavili. Najprej, dobro je, da so digitalne dobrine vključene v predlog v tem trenutku. Dobro je, da imamo jasen znak za razvoj alternativnih metod reševanja sporov v prihodnem. Predvsej manevrskega prostora za prihodnost pa je na področju malih in inovativnih finančnih proizvodov, ki bi jih morali obravnavati ali v direktivu o finančnih storitvah ali pa v naslednjih korakih na področju potrošniške zakonodaje. In ne nazadnje, upam, da bo naslednji korak komisije zagotovil visoko raven zaščite potrošnikov, kar bi potem konec koncev lahko vodilo do celovitega usklajevanja zakonodaje na področju potrošnikov v Evropski uniji. Hvala lepa, gospod Pjetikajne. Sedaj pa v imenu političnih skupin začenjamo z ELS. Gospod Baldasare, dve minuti gospod predsedujoči spoštovana gospa komisarka spoštovane kolegice in kolegi naj tudi sam čestitam gospodu švabu za delo ki ga je do sedaj opravil in za odlično sodelovanje med odborom za pravne zadeve in imkom imamo različne ravni harmonizacije pri določbah ki jih je treba upoštevati pri pripravi zakona. Kljub temu pa smo dosegli dobre rezultate, ki bodo resnično pomenili dodano vrednost za evropske državljane. 14 dni pravica do odstopa od nakupa in glede novih informacij, ne samo kar se cene tiče, temveč tudi naslova in identitete prodajalca. To so resnično izboljšave. Tako bomo ukrepili zaupanje potrošnikov, še prav posebno, kar se tiče čezmejnih nakupov. Gre za to, da želimo izboljšati razmere na področju elektronske trgovine, trgovine prek spleta. Vse skupaj pa seveda izhaja tudi iz spremembe evropskih pogodb in tudi iz tega, da želimo omogočiti tudi alternativne metode reševanja sporov. To je predpogoj za to, da bi resnično izvajali skupni trg ki se bo osredotočil na pravice potrošnikov in ki bo deloval v imenu evropskih državljanov. Pred letom je profesor Monti v svojem poročilu predsedniku Barozo povedal sledeče. Potrošniki in njihovo dobro počutje mora biti del zakonodaje na našem skupnem trgu v prihodnjem. Čim prej bi so zakonodajalci morali najti rešitev, kar se potrošniškega prava tiče, tako da bi zagotovili visoko raven varnosti potrošnikov na celovitem integriranem trgu. To tudi ustreza temu, kar imamo pred sabo. Pripičan sem, da, je, da bo gospod Švab še nadaljeval s svojim delom v nadaljnih pogajanjih pred sprejetjem, dokončnim sprejetjem zakonodaje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Baldasare. Sedaj pa v imenu SND. Minuto in pol, gospod Gepar. Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovane kolegice in kolegi resnično smo imeli zelo trda pogajanja, ki smo jih vodili, kajti stališča so bila zelo različna na začetku teh razprav in ni bilo prav enostavno najti razumno pot. Kljub vsemu pa smo v teh pogajanjih dosegli znatne izboljšave. Tudi po glasovanju v odboru, ki je na koncu omogočila, da moja skupina ta kompromisni svežen tudi podpre jutri. In veste, koliko to pomeni po razpravah, ki smo jih imeli. Kar precej je izboljšal. Tako imamo sedaj minimalno harmonizacijo, ki je podlaga za direktivo, z izjemami za dejstva, ki so že v celoti harmonizirana. In to je zelo pomembna tema socialne storitve, zdravstvene storitve, igre na srečo smo izuzeli iz področja darovanja te direktive. Kaj ti to so področja, ki potrebujejo specifične določbe. Tega ne moremo vključiti v trgovino in v splošno trgovino s komercialnimi dobrinami. Potem tudi, kar se tega tiče, da morajo potrošniki imeti zagotovljene določene informacije, tudi to smo okrepili. Zato bi bilo črtanje drugega poglavja zelo slabo. To bi bilo točno to, če si ne želimo tega, SND podporo ne bo. To vam takoj povem. Elektronske proizvode smo zajeli tudi v to, to prvotno ni bilo predvideno v predlogu komisije vendar pa še prav posebno pri pogodbah nadaljavo, torej tudi pri nakupi prek spleta, je to eno pomembnih področji. In potem nam je na koncu, prav na koncu, uspelo tudi prodajo na domu zelo izboljšati in okrepiti. To so torej pozitivne zadeve, ki omogočajo našo podporo. Nekaj težav pa še obstaja, to moram povedati. Še prav posebno v petem poglavju gre za klauzule o zlorabi, s katerimi nismo zadovoljni in na tem bomo morali še delati. Če bo potrebno, se bomo morali temu v celoti odreči. Kar pa je še bolj težavno, je to, da finančne storitve, da so finančne storitve izuzete iz eh, obveze po informacijah in tukaj bomo imeli velike težave. Gospa komisarka, o tem bomo morali še enkrat razpravljati, kajti vaš predlog je to vseboval in mislim, da bi morali se vrniti k temu. Za konec, kompromis bomo podprli, prav tako bomo podprli, da to vrnemo v odbor, vendar pa to še ne pomeni, da bomo dosegli dogovor v prvi obravnavi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Gepard. Alde, dve minuti, gospod Rošfo. Spoštovani predsednik, spoštovani kolegice in kolegi, to je pomeno besedilo. To ni revolucija. Ne moremo reči, da je bilo vse slabo prej in da bo zdaj vse od... popolno. Ne, vendar lepa gre za kar nekaj pomembnih korakov naprej. Ključni napredek pomeni izboljšave, kar zadeva prodajo nadaljavo in preko spleta. To je poglavje 3, kajte okrepiti moramo pravice potrošnikov na tem področju. E-trgovina je zelo koristna in prav tako širi možnost izbire potrošnikom, omogočamo, da poišče najnižje cene, prav tako malim in srednjim velikim podjetjem in tudi obrtnikom omogoča, da si poiščejo nove trge. In v ta namen smo potrebovali resnično evropske rešitve, kar zadeva eh, določene eh, zelo konkretne eh, točke, pri katerih je potrebno jasno opredeliti pravice in obveznosti ko nek italijanski kupec na nemški spletni strani kupi neko blago in, mora, in ve, da bo deležen enakih pravic in enake zaščite kot kdorkoli drug. To je to, kar omogoča ta direktiva. Prav tako bomo na 14 dni podaljšali možnost eh, odpovedi pogodbe, kar pomeni, da bo potrošnik takoj dobil vrnjen denar, brez eh, morebitnih uh, neprijetnih presenečenj kasneje, kar pomeni, da bo uh, ne le dvakrat kliknil, ampak da bo tudi lahko preveril potem fizično, kaj je kupil. Sveda ima vsaka nacionalna zakonodaja določene finese, za katere vsaka država meni, da so to o, pogoje ključnega pomena, čeprav jih že v sosednji državi morda ne najdemo. Gre za to, da nekoliko spremenimo o, e, naše navade v o, e, prid naših skupnih interesov. V prihodnih tednih bomo s komisijo in eh, svetom morali narediti še korak naprej in moram reči, da cenim eh, napredek, ki je dosežen. Dosegli smo že veliko, zahvaljujoč poročevalcu Andreju Švabu, ki se mu zahvaljujem za delo, ampak pravi sad tega dela bo viden jutr. jutri, če bodo amandmaje podprle vse politične skupine, kajti notranji trg je zelo krhak in potrebujemo politično enotnost, če ga želimo ohraniti in predvsem okrepiti. Hvala lepa. V imenu skupine ECR, gospod Bielan. Hvala lepa, gospod predsedevči. Najprej bi se rad zahvalil poslancu Andresu Švabu, poročevalcu, pri tem poročilu za njegovo angažiranost pri osnutku te direktive. Dve leti in pol intenzivnega dela na tem dokumentu je privedlo do kompromisa, ki v končni obliki mislim, da vsaj upam, zagotavlja več pravne varnosti eh, potrošnikom v vseh 70 državah članicah, ko gre za prodajo nadaljavo, predvsem, ko gre za prodajo preko spleta. Upam, da bodo na ta način potrošniki imeli več zaupanja v čezmejne eh, nakupe preko spleta, eh, s tem, da se uvajo določene nove pravice in da se tudi eh, pojasnjujejo obstoječe. Direktiva prav tako s poenotenjem, naprimer, eh, obveznosti Eh, po obveščanju, ko gre za prodajo nadaljavo in izven poslovnih prostorov, omogoča mm, podjetjem, da vstopajo na nove trge in da tudi izboljšamo delovanje notranjega trga samega. Pripričan sem, da bo to pozitiven zagon, predvsem kar zadeva e-trgovino in da bo to prineslo več konkurence na notranjem trgu in posledično eh, prednost za potrošnike. Rad bi postavil nekaj ključnih eh, vprašanj. Najprej smo si prizadevali za besedilo, ki bo kar sedaj uravnoteženo, ki bo koristen za potrošnike širom Evropske unije in ki obenem ne bo negativno vplival na podjetja, še posebej, ko gre za mala in srednje velika podjetja na ozemlju skupnosti. Kot drugo me veseli, da nam je uspelo izpogajati pragmatično besedilo, z mešano ravnjo harmonizacije, kar pomeni, da tiste države, ki na nekaterih področjih imajo že zelo visoke e, stopnje zaščite potrošnikov, ne bodo utrpele znižene teh e, pravic in zato smo v konkretnih primerjih lahko sprejeli konkretne predpise, ko gre naprimer za transakcije sklenje preko speta. Veseli me tudi, da smo v odbori Juri e, izpogajali poglave 5 o ne dovoljenih pogodbenih pogojih kajti gre za pogodbe, ki niso individualno izpogajene strani potrošnikov in so pogosto usiljene strani podjetij. Želujem pa, da kljub kompromisom besedilo direktive vendarle še eh, vključuje določene nerešena vprašanja in upam, da nam bo pri naslednjih fazah pogajanj uspelo to rešiti in da bomo na ta način zagotovili konkretne koristi za evropske potrošnike in tudi podjetnike, ker tudi njih ne smemo konec koncev pozabiti. Hvala lepa, v imenu zelenih, gospod Turunen. Tak, eh, Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gospod poročevalec. Skupni trg Evropske unije je temelj za evropsko sodelovanje in kot je komisija v svojem osnutku tudi upravičeno zapisana, bi morali postaviti potrošnike v samo središče enotnega trga. To bo pomembno jutri, ko bomo glasovali o tej direktivi, ki jo pripravljamo že več let. Besedilo, o katerem bomo glasovali jutri, je, kot vsi vemo, bilo precej spremenjeno v primerjavi s predlogom komisije iz marca 2008. Osredotočili smo se na tista področja, kjer bi skupna pravila resnično prinesla prednosti za potrošnika in gospodarstvo. Dopustili pa smo, da imajo države članice še vedno možnost iti dlje. To pomeni, da bi naprimer za potrošnike zadeve spremenili pri nakuplih prek spleta. Imamo torej skupna pravila, nekaj novosti, tri primere bom podala. Kot potrošnik imamo pravico preklica nakupa določenega proizvoda v 14 dneh prek interneta. Potem bi morali imeti vedno vidno tudi skupno ceno, končno ceno, ko kaj kupujemo prek interneta in potem moramo imeti tudi naslov in ime prodajalca. Ne gre torej samo za to, da zaščitimo oziroma uredimo nakupe dobrin, ki se jih lahko dotaknemo. Gre tudi za kaj takega časa, kar ni utepljivo. Ta dogovor, ki ga bomo jutri zanje podprli, ni popoln. Želeli bi si še več napredka na vseh področjih, vendar pa politika je pač tudi umetnost eh, doseganja mogočega in to je pač to, kar je v tem trenutku možno doseči. In mislim, da je parlament prišlo do razumnega, dobrega rezultata, ki bo koristil državljanom Evrope. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Turunen. Sedaj pa v imenu GUE NGL. Minuto in pol, gospod Trianta Pilides, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot eh, politična skupina smo vedno izpostavljali to, da moramo zavarovati potrošniške pravice v Evropski uniji. Prvotni predlog komisije ki je bil predvsem ambiciozen, je razvil dinamiko za to, da bi potrošnike po vsej EU dejansko tudi zaščitili. Zato je predlog po celoviti uskladitvi pomenil nekakšno rdečo linijo. To bi vodilo do tega, da bi varstvo potrošnikov v Evropski uniji bilo niže. Dve točki sta še prav posebno pomembni za predlog za to direktivo. Pred nami imamo popolnoma nov predlog Evropskega parlamenta popolnoma drugačen, kot je bil prvotni predlog komisije in ki ga je svet potem sprejel. Imamo torej sedaj mešan pristop pri usklajevanju, tako da imajo države članice možnost, da zagotavljajo višjo raven potrošniške varnosti, če to že dosegajo in če se jim to zdi potrebno. Druga točka je povezana z izjemami na področju uporabe direktive. Že od samega začetka smo izpostavljali, da socialne storitve, zdravstvene storitve in igre na srečo ne smejo biti zajete v področju uporabe te direktive. Kaj ti te niso povezane z odnosom med prodajalcem in kupcem. Zelo zadovoljni smo, da je to bilo upoštevano. S predlogom Evropskega parlamenta pa ne želimo povedati, da slepo podpiramo predlog komisije. Želimo si izboriti jasno stališče in pozivamo komisijo in svet, da resnično upoštevajo predloge Evropskega parlamenta. Gre še, pod, še predvsem za to mešano usklajevanje in za odnose med prodajalci in kupci. Hvala lepa. Minuta in pol EFD, gospod Rosi. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, to je sedaj trenutek, ko lahko vidimo, kako težko se sprejema pomembna zakonodaja v Evropski uniji. Naprimer, kar smo storili glede pravice do preklica nakupa. Tukaj smo želeli izboljšati pogoje za MSP-je, ne da bi oškodovali potrošnike. V pogajanjih svetom bo pomembno, da ohranimo ključne pridobitve, ki smo jih zagotovili. Prav tako pa se moramo izogniti celoviti stopnji usklajevanja, sicer bomo morali glasovati proti. To ni pravzaprav težava za parlament, pravzaprav je to težava za komisijo. Euroskeptiki so pripravljeni sprejeti visoko raven usklajevanja, vendar pa samo, če je to v interesu MSP-jev in državljanov. In če to ne ovira pooblastil držav članic. Vprašanje potrošniških pravic je nekaj, kar je seveda zelo pomembno. Zadovoljni smo, da je bilo za veliko, veliko predlogov smem pomaknjenih in uh, bi spodkopali napredek, ki smo ga že dosegli. to. Hvala lepa. Sedaj po imenu samostojnih poslancev, gospod Omar Maja, minuta. Ja, malo vidite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sedaj smo otežili pregled potrošnikov, naprimer pri eh, downloadanju internetnih vsebin. Sedaj bo vse skupaj še bolj eh, težavno in bolj skrito če je šlo naprimer za enkratno dejanje, je potem seveda potreboval pravico do preklica, potem pa gre tudi za prodajo po domu ali nadaljavo. Tukaj resnično potrebujemo bolj strogo zakonodajo, ker je tukaj več možnosti prevar. Sicer pa ne smemo preveč eh, obremenjevati pogodbenih določb, naprimer potrošnik gre k frizerju na lastno pobudo, tukaj torej ne potrebuje mm, više ranije varnosti, ker tukaj ni nevarnosti prevare. Potrebujemo torej boljšo varnost potrošnika, vendar pa moramo seveda zaščititi tudi interese MSP-ov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Obermajer. Sedaj pa govorniki v lastnem imenu. Začeli bomo z gospod Koracobil za dve minuti. Hvala lepa. Kompromis pred nami je zelo pomemben korak v pravo smer. Pozdravljam dejstvo, da smo dosegli sporazum o pravici do odpovedi pogodbe in tudi o prodaji na daljavo. Vendar, morali biti še dlje. Rešiti se moramo nepoštenih klauzul. Pošteno in previdno poslušamo argumente že več let, ampak moja vizija je popolna harmonizacija. Prepričana sem, da so skupna pravila takšna, da bi koristile tako potrošnikom kot tudi podjetjem. Večja preglednost in tako naprej to povečuje izbiro za potrošnike in zmanjša birokracijo za podjetja. Visoka stopnja zaščite potrošnikov in nizki stroški za podjetja, to je zelo pomembno. Ne smejiti za bitko med trgom in ljudmi. Prav tako si ne smemo misliti, da nacionalna pravila ščitijo potrošnike, medtem ko skupna evropska pravila koristijo podjetjem. To razmišljanje je napačno. Dodatni stroški za MSP -e bodo preneseni na potrošnike. Gospod predsedujoči, v celotnem postopku je bila ALS e zelo fleksibilna levica pa zelo nefleksibilna. Potrebujemo primerjalno pravo. In skupni interes evropejcev bi moral prevladati. Minimalna harmonizacija in nacionalne izjeme, kar zahtevajo socialni demokrati, državljanom onemogočajo, da bi izkoristili vse prednosti skupnega trga smo v času krize in vedno večjega protekcionizma. Zato se je zlahka spustiti v populizem. Podpiram gospoda Švaba, mislim, da je opravil izjemno delo in še enkrat mu čestitam. Želim mu vse najboljše v prihodnih pogajanjih. Zaključila bom tako, da vam povem, da je direktiva v pravicah potrošnikov pomemben mejnik za to, da spodbudimo zaupanje, rast konkurenčnost in tudi nova delovna mesta. To si želijo evropski ljudje. Hvala. Hvala lepa, gospa Koraca Bild. Sedaj pa gospod Masip Idalgo za dve minuti. Nekaj zelo pomembnih točk moramo še izboljšati. Zato je treba poročilo poslati nazaj v odbor. Zato lahko rečemo, da parlamentarni postopek ni končan. Izvirni predlog je bil slab. Tisti, ki nas zanimajo pravice potrošnikov na evropski ravni, menimo, da je tako. Sam se želim zahvaliti gospodu Alonzu, predsedniku Estorijanskega sveta za potrošnike. Nekdani člen 4 skrbi za harmonizacijo. Jasno pa moramo navedeti, navesti, da harmonizacija zagotavlja enako stopnjo zaščite v vseh državah članicah. To pa bi pomenilo, da bi zmanjšali zaščito za številne potrošnike, kaj te določene države članice imajo pač daljšo tradicijo na področju zaščite potrošnikov kot druge. Vendar ključnega pomena je, da se seznam nepoštenih pogodbenih klauzul vedno podaljšuje vsaka država članica mora imeti pravico, da doda klauzule na ta seznam, kar zadeva potrošniške pogodbe. Prav tako bi morali spremeniti breme dokaza na tem področju. Samo trgovci, ki lahko pokažejo, da, so, da se klauzule pokajajo na individualni ravni, da se to razlikuje od drugih. Klauzule morajo biti napisane jasno in zelo razumljivo ne smemo zagotoviti maksimalno harmonizacijo na področju nepoštenih klauzul. 19 odstotkov trgovcev meni, da bo ta harmonizacija imela zelo malo vpliva. Hvala lepa. Hvala, gospod Masip. Sedaj pa gospod Harper za minuto in pol. Mislim, da imam dve minuti in pol, gospod predsedujoči. Kot predsednik odbora želim najprej povedati, da so številni poslanci delali trdo na tem in želim se jim zahvaliti. Čestitam gospodu Švabu, mislim, da imamo tudi močno moštvo poročvočev v senci. Pokazali so intenziven interes in tudi strokovno znanje na tem zelo zapletenem področju. Mislim, da je res, kakor pravi gospa Redingova, so zakonodajalci, morajo sedaj doseči pot naprej in sprejeti določene odločitve. Čas, ki smo ga porabili za to, kaže, kako je to politično zahtevno, tako na strani sveta, kot tudi na strani parlamenta. Vendar mislim, da je parlament, kakor pri drugih dosejih v preteklosti, pokazal, da je sposoben dobiti kompromis. Zato bi bilo dobro, če bi parlament jutri glasoval o predlogih sprememb, da bi poslal jasen političen signal o tem, kaj si želimo, potem pa bi to vrnili v odbor. Zahvaljujem se tudi predsedstvu in gospe žuri za to, da so odprti, da razmislijo o našem stališču zaradi teh sprememb. To ne pomeni, da si ne želimo zaključka pogajanj in napredka, ampak mislim, da državljanom in potrošnikom dolgujemo to, da bi imeli odprto zasedanje, da vidimo, ali obstaja kakšna možnost za dogovor. Mislim, da se vsi kolegice in kolegi strinjajo s tem. Kaj imamo pred sabo? Gospa Koraca Bilt je zelo ambiciozna, zelo navdušena nad tem, ampak meni se ta direktiva ne zdi poseben mejnik, zdi se mi bolj samo en kamen na poti. Še veliko težav nas čaka na poti. Res je, to je prvi korak za to, da dosežemo harmonizacijo na področjih, ki so zelo čustveno nabita in tudi zelo politično napeta. Potrošniki in potrošniške organizacije v različnih državah ne želijo, da se jim kratijo pravice. To so problemi, s katerimi se soočamo. Mislim, da imamo kompromis, ki dejansko zagotavlja dodano vrednost za potrošnike in podjetja, še posebej na področju interneta in čezmenjega trgovanja. Mislim, da moramo to ohraniti, seveda pa tudi na drugih področjih. Še nekaj, gospa komisarka. Nujno potrebujemo okvir v okviru katerega bomo lahko dosegli napredek na področju harmonizacije. Več imamo razdrobljenih pobud, vključno z vašim delom o potrošniških pogodbah in tako naprej. Nujno potrebujemo dolgoročen strateški pristop, ki bo zaključil našo pot do cilja. Hvala. Hvala lepa, gospod Harbour. Naslednji je, oziroma naslednja govornica je gospa Hanslik gospod predsedujoči, gospa komisarka, dame in gospodje, najprej hvala kolegu Andreasu za uloženo delo v pripravo tega osnutka. Mislim, da on najbolj od vseh ve, da to ni bila enostavna naloga. Pri delu na tej direktivi smo pogosto podarjali, kako pomembna je ta direktiva za same potrošnike, pa tudi za trgovce, še posebej, ko gre za trgovanje v, eh, za e-trgovino in čezmejno trgovino. Potrošniki, ki koristijo možnosti spletne trgovine, želijo predvsem jamstvo, da bodo uh, storitve ali blago, ki jih naročajo, dejansko prispeli do njih in da bodo uh, takšne kakovosti kot obljubljene. Zato moramo zagotoviti jasnost in pa preglednost predpisov, ki varujejo potrošnikov. Ne smemo pa pozabiti tudi na podjetnike, ki pričakujejo takšne predpise, da ne bodo za njih predstavili prevelikega bremena. Ali smo uspeli uskladiti torej, interese potrošnikov z interesi podjetij pri pripravi te direktive. Po mojem mnenju so nas skoraj dobeletne razprave približile do tega cilja, čeprav tega cilja dokončno nismo dosegli, saj menim, da so evropski oziroma da bi evropski potrošniki pridobili mnogo več, če bi popolnoma harmonizirali predpise. Prav tako bi bilo lažje podjetjem, ki poslujejo preko spleta. Veseli pa me, da smo glede določenih ključnih vprašanj vendarli našli rešitve, ki odlično odgovarjajo na potrebe potrošnikov, obenem pa upoštevajo tudi realnost gospodarskega poslovanja. Naprimer, predpis o 14-dnevnem roku, ki ga imajo potrošniki za odstop od pogodbe. Po drugi strani pa tudi z zadovoljstvom, zadovoljstvom sprejemam amandma, ki podjetjem dare možnost, da se jih osvobodi stroškov vračanja eh, blaga. To je ključnega pomena, se to kaže, da v določenih primerjih, poleg obveznosti eh, podjetij, imamo tudi obveznosti potrošnikov. Ob koncu pa naj samo še pozovem komisijo in svet k iskanju ustreznega dogovora. Hvala lepa za minuto in pol, gospa Brnjo. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi, najprej čestitke poročevalcu gospodu Švabu in vsem poročevalcem v senci, še posebej gospe Evelyn Gebhardt za opravljeno delo. Prvotni predlog komisije je dejansko predstavljal predlog, ki ogroža zaščito potrošnikov, saj je je predlagal popolno harmonizacijo, kar pa je upravičeno le, če bi ta harmonizacija potekala navzgor, ne pa navzdol, kot je bilo predlagano. Veseli me torej, da smo pri večini kompromisov predvideli možnost, da države članice uvedejo strožja pravila, če to želijo, ob hkratnem zagotavljanju določenega visokega minimalnega uh, nivoja zaščite potrošnikov širom EU. 12-mesečna eh, možnost odpovedi pogodbe, pa tako je možnost eh, sklepanja pogodb na daljavo izboljšana, prav tako je rok 14 dni za vrnitev blaga eh, zdaj harmoniziran. Seveda ne moramo pri petem poglavju v zvezi z nedovoljenimi pogodbenimi klauzulami doseči popolne harmonizacije, kajti tu ni le dosečena raven nezadostna, ampak prav tako ne upošteva realnost goljufivih praks. ki, je, ki jih eh, evropska zakonodaja ne more popolnoma preprečiti in zato meni, da bi bilo neodgovorno uh, onemogočiti postopanje v to smer. Zato bi si želeli, da bi zakonodajalec prišel do uravnovešenega besedila, ki bi zagotavljal enakopravno oziroma uravnoteženo visoko raven zaščite. Hvala za minuto, gospod Košušnik. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych nejprve poděkoval. Gospe in gospodje, hvala. Najprej naj se zahvalim gospodu Švabu. Mislim, da je predelal skoraj 1600 predlogov sprememb in pripravil odličen kompromis. Ohranil je dve temeljni načeli izvirnega predloga komisije in sicer načelo boljših pravil, boljše regulacije, postopki poenostavitve, zato da lahko podiramo ovire na skupnem trgu, s katerimi se srečujejo potrošniki oziroma podjetja pri poslovanju in drugič, da bi zagotovili najvišjo možno raven harmonizacije za zaščito potrošnikov in vključili tudi morebitne izjeme. Nismo se dogovorili o popolni harmonizaciji, vseeno pa je nova direktiva korak naprej, ker bomo umaknili ovire in okrepili konkurenčnost notranjega trga. Hvala. Hvala, gospod Kožušnik. Gospod Lehner. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam moram žal naliti nekaj vode v vino. Kljub temu, da je kar nekaj izboljšav, ki smo jih dosegli v odboru glede predloga komisije, In uh, zato se je prav posebno potrebno zahvaliti gospodu Švabu. Je po mojem mnenju sedanji svežen tak, da je preveč eh, regulacije in preveč eh, kompliciranja, še prav posebno za MSP. -je. To bo zelo težko obladljivo. Potrošniku pa to tudi ne bo pomagalo in bo to prineslo tudi majhne učinke za harmonizacijo in tudi ne bo prav, prav pomagalo skupnemu trgu. V tem kratkem času lahko opozorim samo na eno stališče predlog komisije je razširil manevrski prostor dveh opredelitev. Kot lahko tudi vidimo, pri 1600 predlogih sprememb je bilo zelo veliko predlogov po spremembah in je bilo težko se posvetovati vsem. Pa tudi ni prave obrazložitve za razširitev tega. Najprej gre za pogodbo nadaljamo. Druga, in to sem želel omeniti, pa je sklepanje pogodb izven poslovnih prostorov. V bistvu je vsaka pogodba, ki je sklenjena izven poslovnega prostora, obremenjena z veliko določbami in z veliko določbami glede preklica. Tudi gospod Obermajer, če gre za mizarja, če gre za električarja, če gre za obrtnika, ki ga je nekdo naročil. Vem, da je veliko izjem, tudi to smo mimo grede izboljšali, dragi Andreja Švab, to si storil ti in odbor, tako vsebinsko kot tudi glede formulacije. Kljub temu pa ostaja zelo veliko težav pri pravnih določbah in to bo pomenilo težave za MSP-je. Ta del predloga je po mojem mnenju odveč, to bi lahko črtali kot tudi poglavi 4 in 5. Potem pa bi bilo vse že kar v redu. Hvala lepa. Hvala gospod Lehner za minuto in pol, gospa Rapti. Hvala lepa gospod predsedujoči. Tudi sama se zahvaljujem gospodu Švabu, poročevalcu, in tudi gospe Gebhardt, poročevalki v senci strani socialistov. Cenim jih zato, ker sta bila zelo potrpežljiva in zelo zavezana k temu, zato, da bi prišli do točke, kjer smo danes. Dobili smo dobro osnovo, na kateri lahko delamo. Gospa Reding pa je govorila tako, da smo lahko optimistični glede prihodnosti. Želimo si doseči harmonizacijo in to je zelo koristna osnova, na podlagi katere lahko nadaljujemo svoje delo. Prihajam iz Grčije. Grčija zagotavlja razumno raven zaščite za potrošnike. Tako visoke stopnje pa ne bi mogli imeti, oziroma ker imamo tako visoko stopnjo, ne moremo sprejeti sedaj krčenja pravic potrošnikov gospod Švamp je podal tudi nekaj predlogov v zvezi z maksimalno harmonizacijo. Takrat sem bila nekoliko zaskrbljena. Nekaj sem prebrala v reviji. Nekdo je želel sestaviti najlepšo žensko, vzel je usta, usta pevke, oči etiopike in tako naprej. Končni rezultat pa je bil grozen to anegdoto omenjam, zato da boste videli, da lahko začnemo z najboljšimi nameni, ampak to vedno ne vodi do najboljšega možnega rezultata. Gospod predsedujoči, še malo, pa bom končala. Minimalna harmonizacija je najboljša pot naprej. Hvala. Hvala. Za dve minuti, gospod Arad. Merci, euh, Hvala lepa, predsedujoči. Najprej, najprej, da pozdravljam delo kolega Andreja Švaba, kar nam omogoča, da imamo danes široko soglasje med vsemi političnimi skupinami, kar zdaj v to besedilo, ki je zatevalo veliko časa. Gre za napredek na konkretnem področju in to vidimo tukaj pri zaščiti evropskih potrošnikov, ki imajo zdaj pravico do odpovedi, eh, ko naprimer kupujejo eh, blago na spletnih eh, stranih, kot je naprimer eBay. Gre za to, da izboljšamo možnosti za čezmejno trgovino v EU in da hkrati ne zmanjšamo ravni zaščite potrošnikov v državah članicah, ampak pravno nasprotno, da to izboljšamo. Prav tako sem eden tistih, ki menijo, da če želimo eh, izboljšati možnosti za izhod iz krize, da moramo tudi zagotoviti rast. Prav tako bodo naša podjetja lahko imela več koristi od eh, svetovnih eh, trgov. Le 22 odstotkov nakupov v Evropski uniji je čezmenje narave in zato je pomembno, da zagotovimo tudi na ta način eh, oživitev gospodarstva. Pri sprejemanju tega besedila smo se želeli ambiciozno, ampak pragmatično eh, rešitev. Načelo je bilo enostavno. Ni eh, določenih pravic brez ustrezne zaščite. In zato je pomembno, da se ohranijo določene pravice, ki jih zagotavlja nacionalna zakonodaja in zato je pomembno, da v Franciji ohranimo eh, zaščito z velika skritih napak in pa tudi, kar zadeva zelo eh, zaščitniško zakonodajo, kar zadeva prodajo na domu. Eh, in vidimo, da je tako levica kot desnica sposobna odgovarjati na vsakodnevne skrbi prebivalce in to me veseli. Rešitev je več Evrope, ampak ne katerekoli Evrope. Ne, potrebujemo Evropo, ki eh, ščiti, varuje eh, in ki nudi možnosti evropskim državljanom. Eh, evropskemu prebivalstvu, evropskim podjetjem in potrošnikom vse, kar potrebujejo. Hvala lepa za minuto in pol ima besedo gospa Sehnalova. Děkuji za slovo. Kdy si za starých časů platilo hezlo? Hvala lepa, gospod predsedojoči. V preteklosti smo imeli načelo stranka je kralj. Sedaj pa so stvari drugačne. Razmišljati moramo o potrošniških pravicah in potrošnike moramo zaščititi. Veseli potrošniki niso najboljša politika. Veliko primerov vidimo v realnosti, da to drži, zato je ta zakonodaja zelo pomembna. Ta zakonodaja ne sme voditi do slabše zaščite potrošnikov. Zavedati se moramo, da so razmere za potrošnike v različnih državah članicah različne. Okrepiti moramo zaščito potrošnikov v državah, kjer pravne gotovosti ni in kjer obstajajo grožnje za skupni trg. Po drugi strani pa moramo ohraniti zaščito potrošnikov, kjer je zadostna. To je moj pristop k direktivi za pravice potrošnikov. Zahvaljujem se vsem poročevalcem za njihovo delo. zaščita potrošnikov ne gre proti interesom podjetij. Prav obratno je. Hvala. Hvala. Za dve minuti, gospa Bastos. Obrigada, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Na začetku želim čestitati gospodu Švabu za zelo dober pristop k kompromisom in tudi vsem, ki so sodelovali z njim pri pripravi poročila ne želimo si zagotoviti samo visoko stopnje zaščite za potrošnike, ampak poskrbeti tudi, da bodo evropska podjetja lahko zagotavljala storitve in blago državljanom v vseh državah članicah, v vseh 27 državah članicah, ne da bi jih pri tem ovirala birokracija. Sedaj imamo preveč razdrobljenosti, zato določene družbe le stežka trguje zunaj nacionalnih meja, to pa negativno vpliva na notranji trg. Veliko podatkov in informacije treba zagotoviti potrošnikom, to mora biti razumljivo in zagotovljeno pravi čas. Pomembno je tudi, da breme dokaza, torej, da se poskrbi, da se zagotovijo informacije, da je za to odgovoren trgovec. Kar zadeva pogodbe na daljavo, še posebej tiste sklenjene preko spleta ali telefona. Pravila morajo biti jasna in takšna, da jih bodo potrošniki razumeli. Institucija nadaljuje s pogajanji in upam, da bomo na koncu dobili pogodbo, zaradi katere oziroma direktivo, zaradi katere bo naše gospodarstvo bolj konkurenčno. Hvala. Za minuto Sančes presedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Da bi dosegli direktivo o pravicah potrošnikov in vzpostavili horizontalni instrument, ki poenostavlja in združuje štiri obstoječe direktive, to je pozitivno. Imamo skupni trg, ki bi moral imeti visoko stopnjo zaščite potrošnikov, to bi koristilo za rast in za delovna mesta. V okviru pogodbe moramo državam članicam dovoliti, da sprejmejo tiste ukrepe, ki bodo povečali zaščito potrošnikov. Zato bi popolno harmonizacijo lahko uporabili samo pri tistih vidikih, kjer je to potrebno, zato da zagotovimo konsistentno okvir za čezmejne operacije in za dodano vrednost. V odboru za gospodarske zadeve imamo dogovor, sporozum, da bi finančne storitve morali biti del teh pravil, zato da bi vse skupaj bilo horizontalno. To je tudi v skladu z zakonodajo skupnosti in tudi z nacionalnimi zakonodajami, zato da ne pride do vredeli oziroma posebnih izjem. To je v trenutnem besedilu ni ustrezno vključeno, zato bi to morali izboljšati pred končnim zakonodajnim glasovanjem. Mislim, da se moramo tudi premakniti bliže Evropski listini za potrošnike in storitve. Hvala lepa, gospod Sančes, presedo, sedaj pa gospod Mesaros za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, komisarka, kolegice in kolegi. Gospodu Švabu se moramo zahvaliti za izjemno opravljeno delo. Harmonizirana pravila in uporaba identičnih konceptov bi morala spodbuditi zaupanje na trgu in tudi zagotoviti pravno varnost. To je zelo pomembno za tista podjetja in družbe, ki želijo trgovati preko meja na skupnem trgu. Predlog gospoda Švaba, da bi morali imeti minimalno harmonizacijo in polno harmonizacijo tehničnih standardov je edina spremljiva rešitev. Kombinacija minimalne in polne harmonizacije lahko postane rešitev, ki jo spremejo vsi. Pogodbe nadaljavo ali čezmejne pogodbe se trenutno se učijo s problemi in to škodi skupnemu trgu. Statistični podatki kažejo, da se številni ljudje izogibajo spletnemu nakupovanju, zato ker mu preprosto ne zaupajo. Če se postavim v čevlje vzhodnih in srednjeevropskih eh, držav, potem mislim, da bi morali imeten, imeti enoten okvir za to, ker potrošniki še nimajo tako visoke stopnje zavedanja kot na zahodnem delu Evrope. To bi pomagalo tudi malim in srednjim podjetjem. Mislim, da bi morali biti previdni, ne smemo preveč zapletati vsega skupaj, zato da ne bo življenje še težje za malim in srednjim podjetjem. Če bomo to storili tako, kot je treba, potem bomo dvignili zaupanje v skupni trg in ni čudno, da je to ena od prednostnih nalog mačarskega predsedstva. Simbolično je, da nekaj ni po svetovnem dnevu potrošnikov, mi obravnavamo to točko. Pol milijarde potrošnikov in 22 milijonov MSP-jev imamo v Evropi, mislim, da bi morali poskrbeti za to, da bo njihovo življenje čim lažje. Hvala lepo, gospod Mesaros. Sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Gospod Kelly, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čestitati želim gospodu Švabu in njegovim kolegom za izjemno upravljeno delo v preteklih dveh letih. Veliko so storili, res. Čestitam tudi mađarskemu predsedstvu za izjemno delo, ki ga oni opravljajo. Komisarka, nas je vedno redno obiskovala v Strasburu in to je zelo pomembno. Harmonizacija je zelo pomembna. Nismo še končali, to je delo v teku. Nepošteni pogodbeni pogoji so vključeni v to in tudi klauzule o fleksibilnosti in to da fleksibilnost nacionalnim vladam. Podobno z direktivo EGF, to deluje podobno. Imamo direktivo o storitvah, kjer smo zagotovili ustrezno stopnje zaščite, zato mislim, da smo upravili dobro delo še enkrat, pa spodbujem gospoda Švaba, da nadaljuje s svojim delom. Hvala gospod Kelly za minuto, gospa Idigojen. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Komisarka, naj na začetku čestitam gospodu Švabu, poročevalcu in tudi gospe Gebhardt za izjemno opravljeno delo. Splošna pripomba ne gre za to, da bi povečali protekcionizem. Ne, gre za to, da ne bi skrčili pravic, ki že obstajajo v nekaterih državah članicah. Če želimo vzpostaviti pravi, pristni skupni trg za transakcije med potrošniki in podjetji, moramo ob enem poskrbeti tudi za to, da bomo zadeli ravnotežje med visoko stopnjo zaščite potrošnikov in potrošnikov ustrezno zaščito konkurenčnosti podjetij. Ravnotežje pomeni minimalno harmonizacijo z možnostjo, da države članice ohranijo ali sprejmejo dodatna pravila, ki okrepijo zaščito potrošnikov. Ne smemo dopustiti, da bo sprejet zakon na ravni skupnosti, ki bi oviral ali zmanjšal pravice potrošnikov. Mislim, da smo dosegli napredek, poskrbeti pa moramo, da ne bomo krčili že ustanovljenih in sprejetih pravic. Hvala. Gospod Busoj, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čestitam gospodu Švabo in njegovi ekipi sporočevalcev v Senci za zelo dobro opravljeno delo v zvezi s tem poročilom. Dolgo časa je trajalo, da smo dobili usmeritev, ki je dovolj uravnotežena pozdravljen kompromis, ki so ga sprejele naše politične skupine in mislim, da je to pomemben korak naprej za vse potrošnike Evropske unije. Veliko izboljšav smo dosegli, naprimer določba o zagotavljanju jasnih informacij in tudi pogodbe in pogodbena določila o odpovedi pogodbe. Vse skupaj ni popolno, to je člen 22a, ki zahteva od trgovcev, da zagotavljajo storitev tudi v drugih državah članicah in tako naprej imamo tudi probleme z, z digitalnimi proizvodi. In načelo spodbujanja čezmenjega poslovanja je zelo pomembno in to je zelo dobro. In upam, da bodo v prihodnih pogajanjih s svetom te prilagoditve lahko vključene, zato da bomo imeli optimalen rezultat. Hvala. Hvala, gospod Busoj. Sedaj pa gospod Cikao za minuto. Eh, muchas gracias, eh, señor presidente. Eh, doamnă comisar consider că toți consumatorii ar trebui să aibă dreptul Hvala lepa, gospa komisarka, menim, da morajo imeti vsi potrošniki pravico do ustrezne obveščenosti pred sklenitvijo pogodbe. Trgovec mora obvestiti potrošnika in eh, pridobiti tudi soglasje oziroma strinjanje potrošnika, tudi kar zadeva to, da se sredstva trga z debetne oziroma kreditne kartice. Prav tako je potrebno zaščititi potrošnike pred eh, nepoštenimi pogoji, ko gre za eh, e-trgovino, ko gre za sklepanje turističnih storitev in tako naprej. Tu imamo pogosto v zelo drobnem tisku napisane splošne pogoje in pogosto potrošniki eh, sklepajo te pogodbe, ne da bi prebrali te splošne pogoje. Če tudi preberejo te pogoje in se z njimi ne strinjajo, nimajo pravice do soglasja oziroma do pogajanj. Pogosto rečejo, da so to pač splošni pogoji, ki jih pač ni možno spremenjati. Nacionalne agencije za zaščito potrošnikov morajo torej to preveriti, da bi na ta način pre zaščitili potrošnike pred takšnimi nepoštenimi pogoji. Hvala, gospod Rojtova, za minuto. Děkuji, pane předsedo. Eh, velice děkuji, kolegu. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Zahvaljujem se gospodu Švabu za izjemno upravljeno delo in zato, da je podprl moje predloge sprememb. Potrošniki bodo imeli pravico do tega, da se jim blago dostavi v katerikoli državi članici, je zelo pomembna sprememba. Ena tretjina trgovcev ne dostavlja blaga, še posebej v nove države članice. Upam, da bo svet sprejel naš predlog spremembe še posebej kar zadeva interoperabilnost. In tudi to, da morajo biti pogodbe zapisane v jasnem jeziku. Pa tudi to, da lahko države članice zaščito razširijo na nevladne organizacije in MSP-je. Potrošniki z jasnimi pravicami so najboljši, najboljša gonila za spodbujanje skupnega trga. Hvala. Hvala, gospa Rojtova. Gospa Ančila, za minuto. Hvala lepa, predsedujoči. V skladu s strategijo EU 2020 potrebujemo visoko raven zaščite potrošnikov, kar zagotavlja tudi visoko kakovost proizvodov in obenem tudi zaupanje potrošnikov v prid boljši učinkovitosti delovanja notranjega trga. Pomembno torej zagotovimo zaščito potrošnikov in minimalna pravila, ki v tem trenutku veljajo, kar omogoča vsem državam, da svojim lastnim internim načelom prilagodijo eh, te predpise in to mislim, da je prava usmerite. Evropska unija seveda lahko pripomore k nadaljni harmonizaciji notranjega trga z visoko ravnjo zaščite potrošnikov. Prav tako s tem, da se poglobi minimalna stopnja harmonizacije, ko gre za eh, najboljšo prakso na nacionalni ravni. Evropski sistem odgovornosti za mm, skrite napake, ključnega pomena, če želimo izboljšati zaupanje potrošnikov v trg in tudi, če želimo izboljšati življenjsko dobo in kakovost eh, proizvodov. Hvala lepa za eno minuto ima besedo naslednja govornica. Hvala lepa, gospod predsedujoči v okviru trenutnih pravil v Evropski uniji. Imamo minimalno harmonizacijo, države članice si lahko izberejo svoja pravila, ampak zaradi tega je Evropska unija v konkurenčno slabšem položaju. Zato gospodu Švabo predlagam, da je zadnji čas, da sprejmemo rešitev. Gospod Gyri je, gospod Gyri je to že povedala, to si želi tudi mačarsko predsedstvo. Zagotoviti moramo visoko stopnjo zaščito potrošnikov. Potrošniki morajo biti bolje obveščeni, da bodo sprejemali boljše odločitve, brez da bi birokratsko ovirali podjetja. Potrebujemo skupni trg, zato potrebujemo tudi skupna pravila, zato je pomembno, da bomo imeli dogovor v prvi obravnavi. Hvala lepa, sedaj pa gospod Redingova. Well, Hvala lepa, predsedujoči. Mislim, da je bila to zelo konstruktivna razprava tu v tem zboru. Moram reči, eh, predstavniki vseh skupin se strinjajo, da potrebujemo boljšo, bolj konstruktivno, bolj učinkovito direktivo za zaščito pravic potrošnikov, kot pa jo imamo danes. Prav tako se strinjamo, da morda ta zdaj ni popolna, vsekakor pa je boljša od tiste, ki je v tem trenutku zelo nepopolna in mislim, da se glede tega vsi strinjamo. Prav tako sem eh, redko priča takšnemu soglasju, ko gre za čestitke poročevalcu in soporočevalcem gospodu Švabu in ostalim. Upam, da bo ta soglasnost ostala tudi v prihodnje, kajti dejstvo je, da zdaj stopamo v zelo svojevrstno obdobje, zelo kratko obdobje, v katerem nam lahko vendarle uspe sprejeti to boljšo zakonodajo, za katero se zauzemajo vsi, ki so danes pregovorili iz vseh političnih opcij. In zato vas lahko samo spodbudim k temu, da izrečete podporo poročevalcev, da bomo lahko na tej osnovi začeli s pogajanji in prepričana sem, da bo mađarsko predsedstvo storilo vse za to, da bodo ti resnično svojevrstni. Eh, postopki, ki so v teku prišli do uspešnega konca. Hvala lepa, besedo ima gospa Gjuri. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Gospod predsedojoči, gospa komisarka, poslanke in poslanci. Tudi sama se pridržujem tistim, ki pravijo, da gre za odlično konstruktivno razpravo in hvaležni smo vam za izkazano podporo, to povem v imenu mađarskega predsedstva, v imenu naših strokovnjakov in prepričana sem, da bomo lahko v ta istem duhu nadaljevali s pogajanji. Naj se dotaknem nekaj podrobnosti, ki smo jih eh, tu izpostavili, kar zadeva nepoštene pogodbene klauzule. Pomembno je, kot ste številni dejali, da zagotovimo neko dodano vrednost z enotnim evropskim seznamom to vrstnih pogojev. Po sedajnih pravilih imamo zgolj indikativen seznam, tako da dodana vrednost je v enotnem seznamu na ravni EU, kar zadeva nepoštene pogoje, vendar v svetu ni zadostne podpore temu, zato smo se odločili, da to iz tokratnega predloga črtamo. Nekdo je vprašal in kolegica Galpelc je na to že odgovorila, namreč zakaj je pomembno, da dosežemo dogovor že v prvi obravnavi. No, s pogajanji smo začeli pod francoskim predsedstvom že pred eh, dvema letoma. Več kot 67 delovne skupine na to temo je bilo v svetu in moram reči, da res ne vidimo več eh, manevrskega prostora, zato da bi zaobšli eh, manjšino, ki blokira ta predlog. Zato smo se omejili zgolj na pogodbe sklenjene nadaljavo in pa izven poslovnih prostorov. Ta rešitev naj bi omogočila hitrejši dogovor, kajti prepričana sem, da drugo branje ne bi prineslo nič novega. Stališče Evropskega parlamenta je relativno blizu splošnemu pristopu sveta, tako da tu vsekakor vidim priložnost za to, da dosežemo dogovor v prvem branju, v prvi obravnavi in te priložnosti ne smemo zamuditi. Podpredsednik Harbour je se spraševal, ali smo dejansko tu na, eh, pri nekem mejniku ali pa zgolj na neki stopnički. Ja, morda bi to lahko bil mejnik, ampak žal smo šele na stopnički. Eh, Tako da pogojev za to, da bi to bil, bila neka, da bi bil to nek prelomni menjnik, ni, je pa to vsakakor stopnička na vzgor v interesu naših potrošnikov. Vsi vemo, da imamo zelo različne zakonodajne pogoje v državah članicah in zato bi bila popolna harmonizacija v tej fazi nemogoče in zato se mi zdi mnogo bolje, da imamo sicer zloženo področje uporabe, ampak da vendarle dosežemo dogovor in da na ta način pomembno prispevamo k izboljšanju ravni zaščite potrošnikov in tudi je, pomemben korak v smeri izpolnitve notranjega trga. Hvala lepa, gospod Švab. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kar zdaj vprašanje, ali gre to menik ali ne. Ja, to je seveda stvar razprave. Dejstvo pa je, da so naši predhodniki, Altiero Spinelli, ki smo danes tudi, po katerem smo poimenovali nekatere naše dvorane, so se ukvarjali z temeljnimi vprašanji, ampak dan danes pa so ravno majhni koraki tisti, ki zagotavljajo napredek Evropi. In zato se vsem kolegom in kolegicam, ki so sodelovali pri tej razpravi, ki so podajali svoje prispevke v obliki amandmajev, izrekam zahvalo. Kompromis je vedno pač eh, nek način izravnavanja interesov. Nihče ne bo stotstotno zadovoljen, Eh, vsekakor pa si bomo vsi prizadevali stvari še izboljšati in nadaljevati po tej poti, pa pričem sem, da smo na pravi poti. Rad bi to priložnost izkoristil, gospa komisar, gospa podpredsednica Redingova, da se vam zahvalim za vaš eh, doprinos, tudi za vaš eh, spodbudni način sodelovanja v tej razpravi. Prepričan sem, da bo temu eh, tako tudi v nadaljnih pogajanjih s svetom. Hvala tudi predsedniku Harborju za njegovo potrpljenje, prav tako poročevalcem v Sencu in kolegu Lenaju, predsedniku odbora. Kolegici Eniko Gjuri, naši nekdani kolegici, eh, polagam na srce, da razume tudi stališče Evropskega parlamenta. Hvala Bogu je svet eh, sprejel splošni pristop 24. Eh, in upam, da bomo in na tej osnovi lahko vodili konstruktivne pogovore v prihodnih tednih in prišli do ustrezne rešitve. In z tega vidika se vam vsem še enkrat zahvaljujem in vam želim lep preostanek večera. Hvala lepa, gospod Švab. Ja, mislim, da je še malce preuranjeno, eh, da si zaželimo prijeten preostanek večera. Ta razprava se je za danes končala.